Gospa predsedujoča. Dobro jutro sem skupaj. Tistim, ki ste tukaj. Plenarno sedanje se nadaljuje. Najprej bomo govorili o ustnem predlogu za komisijo, eh, vprašanju za komisijo Evropska poslovna središča v Aziji. Besedo bom predana gospodu Moreri, ki to vprašanje postavlja. Izvolite, pet minut imate